In še zadnje obvestilo. V skladu z členom 211, tretjim odstavkom, je odbor za ustavne zadeve predlagal naslednje tolmačanje 13. člena prvega odstavka poslovnika. Gre za kandidature in splošne pogoje. Če je potrebno zamenjati samo enega podpredsednika in če imamo samo enega kandidata, lahko tega izvolimo z ploskanjem. Predsednik se lahko odloči, ali bo izvolitev potekala z plonskanjem ali z tajnim glasovanjem. Kandidat nadomesti podpredsednika. Če nihče temu ne nasprotuje, potem in sicer do jutri 23. Eh, junija, potem eh, bo eh, ta predlog sprejet.